Uh, first of all, uh... Najlepša hvala. Najprej naj pojasnim, da predsedujem seji zaradi pravila 213. Predsedoval bom samo toliko časa, dokler ne izvolimo novega predsednika odbora. Namen današnje seje je, da se oblikuje predsedstvo. Izvolili bomo predsednika in štiri podpredsednike skladno s pravilom 213 poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika odbora. Še predtem pa, kot vam je sekretarjat že povedal, velja, da nadomestni člani danes sedajo na sedež rednih članov. Naj preberem, kdo nadomešča redne člane iz ELS. Iz reprezentantov, mister eh, Hubner. For SND, we have no announcement of replacement. For uh, Renew, uh, Mr. SD nimamo kandidata, gospod Lavaček iz Renew, gospoda Šastela, se opravičujem, če ne bom vseh imen prebral pravilno. Uh, Mr. Donato. ID, Donato nadomešča gospoda Zanja pri EKR. Gospa Stegrot nadomešča gospoda Van Overtvelta gospoda, gospod ne vem. Gospod Rus bo nadomestil gospoda Fita Gue. Je to on ali on, gospa Obri bo nadomestila gospoda Šedevana pri NI, gospa Mumeri nadomešča gospoda Longversa, gospod Dabni nadomešča gospoda Habita in gospod Patten, gospoda Tisa. Še kakšno nadomeščanje? Še kdo morda nadomešča rednega člana? Če ne, potem lahko zdaj nadaljujemo. Kvorum za veljavnost glasovanja je 15 članov, to je četrtina vseh članov odbora. Zdaj vas bom prosil za to, da skladno s pravili izpostavimo kandidate za predsednike. Vsaj pet članov ekona oziroma člani političnih skupin oziroma trije člani, ki predstavljajo več kot pet odstotkov. Koga boste predložili? Mikrofon, prosim. Yes. The other one. V imenu skupine SD predlagamo za kandidata gospoda Roberta Gualtierja. Njega predlagamo za mesto predsednika odbora. Hvala lepa, gospod Belka. Še kdo drug? Kandidata sprašujem, če se strinja s kandidaturo. Da, strinjam se. Hvala lepa, gospod Gualtierji kandidat je redni član odbora Ekon. Kandidat je tudi izpolnil izjavo finančnih interesov in izjavo, ki je vezana na kodeks pravilnega oziroma ustreznega ravnanja. Zdaj lahko kandidata potrdimo z aklamacijo, razen če 12 ali več članov odbora Ekon ne zahteva tajnega glasovanja. Želite tajno glasovanje? Če ne, potem hvala lepa. Gospod uh, Gualtierja bomo torej izvolili za klamacijo. Me Mr... Čestitke gospodu Gualtierju, moje delo pa je s tem opravljeno. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za izraženo zaupanje. Resnično sem počaščen, da ste me imenovali na mesto predsednika tega odbora. Lahko vam zagotovim, da bom sodeloval z vsemi, da bomo lahko čim bolje izpolnili svoje naloge. Zdaj pa nas čaka glasovanje in sicer izvoliti moramo prvega podpredsednika. Mimo grede, pravilo 213.1 pravi, da mora biti sestava predsedstva vsakega odbora ustrezno uravnotežena. Ne smemo imeti predsedstva, ki bi bilo sestavljeno izključno iz moških ali izključno iz žensk, niti ne smejo biti podpredsedniki iz istih držav. Zanima me, če je kdo kandidat, gospod Ferber. Švesi. Hvala lepa, gospod predsednik, v imenu skupine ILS. E bi vam najprej rad čestital k ponovni izvolitvi. Ste eni redkih v tem parlamentu, ki nadaljujete na svoji nekdanji funkciji, tako da smo veseli, da ste z nami in veselimo se tudi dobrega sodelovanja, tako kot v zadnjih petih letih. V imenu skupine ILS e bi nominiral Ludeka Niedermayerja, ki je predsedoval pred vami. Hvala lepa ali se kandidat strinja s kandidaturo. Da. Kandidat je redni član odbora Ekon. Kandidat je tudi izpolnil izjavo o finančnih interesih in izjavo, ki je vezana na kodeks ustreznega ravnanja. Če nihče ne zahteva tajnega glasovanja, lahko kandidata potrdimo z aklamacijo. Zdaj pa nadaljujemo z izvolitvijo drugega podpredsednika. Zanima me, če imate kakšen predlog za kandidata. First. Izvolite. Yes, Sem Gunnar Beck. Sem začasni koordinator v skupini IDE. Gospoda Rinaldija bi predlagal za kandidata. In, uh, Hvala lepa. Še nekdo je dvignil roko, izvolite. Seč. Hvala, gospod predsednik, v imenu skupine Obnovimo Evropa. Evropo predlagam kolegico Stefani Junkoltal, ki sedi na moji levi. Uh, torej, dva kandidata imamo. Ali oba sprejemata kandidaturo? Gospod Rinaldi? Da. Sprašujem, drugo kandidatko. Da, tudi jaz sprejemam kandidaturo. Imamo torej dva kandidata. Oba sta redna člana odbora Ekon. Just a second, I'm okay. And that. Uh... oba sta izpolnila izjavo o finančnih interesih in tudi izjavo, ki je vezana na kodeks ustreznega vedenja. Glasovali bomo tajno in sicer elektronsko. Glasujemo o obeh kandidatih. Upam, da imate vsi člani odbora svoje glasovalne kartice seboj. Sven. Se upravičujem, predsednik. Gospod Filip Lamberts je sicer redni član nadomešča, pa ga gospod Karem, ki je nadomestni član v tem odboru. So. Torej, zelen gumb je za gospoda Rinaldija, zelen gumb, če glasujete za gospoda Rinaldija, in rdeč gumb za gospo Jonko Hten. Zdržani glasovi, bel gumb na sredi. Ponovimo zelen gumb, če glasujete za gospoda Rinaldija. Rdeč gumb, če glasujete za gospo Jon Kurtem. Najprej bomo imeli testno glasovanje, tako vedno storimo pred glasovanjem. Torej, testno glasovanje, glasujte, prosim, da preverimo, ali naprave delujejo. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Samo sekunda. Vam som bi lahko prišli, prosim, za predsedniško mizo. Hvala. Sorry, we need to do a substitute. Se opravičujem. Gospa Avram nadomešča predsednika v tem trenutku. Zdaj pa glasujemo. Zelen gumb za gospoda Rinaldija, rdeč gumb za gospo Jonkohten. Glasujemo. They were disclosed. Konec glasovanja. Eh, Gospa Jo Kohten je izvoljena z 41 glasovi proti 17 čestitke. Ja. Zdaj pa nadaljujemo. Nadaljujemo z izvolitvijo tretjega podpredsednika. Ali imamo kakšnega kandidata? Izvolite. Hvala, predsednik. Čestitke k izvolitvi, k ponovni izvolitvi. Sem Robert Zila iz EKR, bil sem nadomestni član, zdaj sem redni član tega odbora. V imenu EKR bi predlagal Dirka Jana Eppinga za mesto tretjega podpredsednika. Hvala. Hvala lepa. Kandidata sprašujem, če se strinja s kandidaturo. Gospod predsednik, da, strinjam se. Hvala. Kandidat je redni član odbora Ekon ugotavljam tudi, da je izpolnil izjavo o finančnih interesih in izjavo, ki je vezana na kodeks ustreznega vedenja. Če nihče ne zahteva tajnega glasovanja, potem bomo kolega izvolili z aklamacijo. Congratulations. Um, you can join čestitke, lahko se nam pridružite tu za predsedniško mizo, imamo prostor tudi za vas. Mr. Pedicini. Gospod Pedicini. Gospod predsednik, samo par besed. Že v zadnjem mandatu sem bil priča temu trenutku, ko bi morali spoštovati dogovor, džentlmenski dogovor, kaj ne. Ampak tako kot ob zadnji priliki ste tudi tokrat uporabili nedemokratične metode in mislim, da to ne bo prispevalo k uravnoteženemu ozračju, ki bi moralo vladati v tem mandatu v tem odboru če ste vsi zarotniki, vsaj tisti, ki ste glasovali no, v tej nedemokratični proceduri, niste glasovali za nekoga, ki ima pomemben profil tudi na področju gospodarstva, ki pozna to področje. Upam, da veste, da ste porušili ravnotežje in da ne bo mirnega vzdušja v tem odboru, v tem mandatu. Hvala, gospod Pedičini. Zdaj pa nadaljujemo z izvolitvijo četrtega podpredsednika. Kdo želi besedo? Imate kakšnega kandidata, ki bi ga želeli predlagati? Lep pozdrav, sem Manjo Obri, koordinatorka iz skupine GUE. V veliko veselje mi je, da imenujem kolega Žozeja Gusmao iz Portugalske za mesto četrtega podpredsednika. Hvala, se kandidat strinja s kandidaturo? Da, gospod predsednik, se strinjam. Ugotavljam, da je kandidat redni član odbora Ekon in da je izpolnil tudi izjavo o finančnih interesih ter izjavo, ki se nanaša na kodeks ustreznega vedenja. Predlagam, da ga izvolimo za aklamacijo. Izvolite. Ne, ne strinjamo se z aklamacijo, kot je rekel kolega Pedičini. Očitno je, da želite skupino ID izključiti iz tega odbora, tako da se ne strinjamo z aklamacijo. Sem Jake Pew iz eh, stranke Brexit. Vi se torej ne strinjate z aklamacijo, želite glasovanje. Koliko vas je, če ostanete, prosim. Hvala lepa. Niste dosegli zahtevanega praga sklepčnosti, tako da lahko kandidata izvolimo z aklamacijo. Kolega, se nam lahko pridružite za predsedniško mizo, prosim. Yes, I would like uh, to... Kolegice in kolegi, svežen dobrodošlice za člane je moč najti v vaših poštnih predalčkih. Najdete pa to tudi na intranet strani. V tem svežnju boste našli veliko informacij o zvezi z z postopkom odločanja v parlamentu v zvezi s tem, kako se sprejema zakonodaja. Imate pa v tem svežnju tudi poseben zveščič s tematikami iz področja odbora Ekon. To knjižico so pripravili člani sekretarjata. Kolegice in kolegi, sprejeli smo odločitve kot to od nas zahtevajo pravila. Izvolili smo predsednika in podpredsednike, pravila smo spoštovali. Zdaj pa vse člane vabim, da prispevajo k delu tega odbora v duhu dobrega sodelovanja, skladno z našimi evropskimi vrednotami. Dajmo čim bolje opraviti svoje delo, zato da bomo delo, ki je res občutljivo, tudi odlično opravili. Na zakonodajni plati pa tudi, ko gre za politični nadzor, ko gre za bančno unijo, ECB in druge tematike, imamo kot odbor zelo pomembne naloge in funkcije. Želim vam veliko uspeha. Še enkrat pa naj vam zagotovim, da bom sodeloval z vsemi člani in članicami tega odbora. Najlepša hvala. Mislim, da zdaj lahko zaključimo sejo. Na voljo je tudi začasni dnevni red za naslednjo sejo. Sekretarjatom bomo še enkrat preverili vse s tem v zvezi. Nekaj ur še počakajte, potem pa boste prejeli dokončne informacije glede našega naslednjega srečanja in glede dnevnega reda. Najlepša hvala, seja je s tem zaključena.